Ja, in tako dalje. Hvala lepa, zahvaljujem se poslancem za njihova vprašanja, eh, zahvaljujem se tudi kandidatu za komisarja za njegove odgovore. Sedaj pa ima eh, kandidat za komisarja približno pet minut ali celo nekoliko dlje ker smo bili disciplinirani, nam je ostalo dovolj časa za sklepne pripombe. Mogoče se želite povrniti še na kakšno vprašanje, eh, kjer niste imeli časa za podrobnejši odgovor. Gospod, komisar, gospod kandidat za komisarja, imate sedaj besedo za sklepno. Izjavo. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani člani odbora. Hvaležen sem vam za eh, to zaslišanje. Upam, da imate občutek, da ste imeli priložnost zastaviti tista vprašanja, ki ste jih želeli zastaviti. Eh, in eh, prav gotovo eh, je eh, bilo težko, vendar eh, mislim, da sem bil deležen poštenega zaslišanja. Kar zadeva različne pripombe, ki so bile večkrat izražene, vse to bom še enkrat premislil. Sicer pa z vidika portfelja sem eh, zlasti želel navesti in želim navesti osnovne prednostne naloge. Samo, os, samo na hitro bi pa udaril nekaj teh nalog. Prva eh, zadeva področje izvajanja, da dopolnim delo, ki so ga začeli predhodniki in ta odbor, zato da ponovno zagotovimo stabilnost na tem eh, eh, področju, finančnem področju, potem da uveljavimo eh, pravila, pa, eh, pa naj eh, to zadeva eh, bančno unijo ali druga vprašanja. In, eh, Eh, tu sem prav tako dobil občutek, da večina vas eh, želi da um, bi sodeloval pri tem delu, da boste tudi vi sami sodelovali in na vsak način je moj namen, da tako ravnam. Potem gre tu za evalvacijo, za oceno in pregled, tudi to ste omenjali, Ni, eh, nima smisla imeti skupna pravila, če se jih ne izvaja, na vsak način pa eh, bomo tudi to pogledali v tem procesu. Potem je potrebno potrebno eh, videti, če obstajajo novi veri tvegan. In, Tu bo, eh, skušati bomo morali naprimer, reševati probleme, eh, kot eh, so eh, naprimer, to vprašanje tega, da so nekatere banke institucije prevelike, da bi lahko eh, propadle. Potem je tu tudi jasno mnenje Ekona, da je potrebno eh, zagotoviti izvajanje pravil hitro in učinkovito Na eh, skupnem trgu potrebujemo dogovorjene eh, skupne standarde, potem tudi preverjati ekvivalentnost oboje stranskih pravil in ponovno vključiti finančne storitve eh, kot pomemben del, sestavni del tipa. Sicer pa glede pomena potrošnikov, finančnih storitev in tako dalje, večji povdarek, ki je potreben glede tega. Strinjam se s temi pogledi in Lahko bi naprimer tudi povezali potrošniške organizacije in skupaj pogledali, kako zagotoviti boljše delovanje eh, potrošniških eh, trgov in želel bi si pritegniti odbor k temu delu. In še druga tema je eh, bila pomembnost delovnih mest in rasti. Največja grožnja stabilnosti in vem, kako pomembna vam je mnogim tu prisotnim nestabilnost. Izhaja iz eh, nezadostnega števila eh, delovnih mest oziroma nizke eh, zaposlenosti in premalo rasti. Tu je več pobud v okviru unije kapitalskih, bodoče unije tr, eh, eh, kapitalskih trgov, eh, tako da bo v to vključenih vseh 28 držav članic in sodeloval bi si sodelovati bi si želel z vsemi vami pri teh vprašanjih. E, in pa šlo bo za to, da se pomaga Jean-Claude Junckerju, da izvede e, svoj investicijski načrt v znesku 300 milijard evrov. In ne na zadnje, želel sem si doseči, do, e, dotakniti še druge, še ene teme in sicer finančnih storitev. Eh, oziroma transakcij in vprašanja preglednosti. Po mojem mišljenju je transparentnost neobhodno potrebna za dobro delovanje finančnih trgov in tudi odnosa, ki si ga želim imeti z vami. Eh, bomo, včasih se bomo morda vsebinsko razhajali, na vsak način pa ne zato, ker eh, ne bi izpolnil vaših pričakovanj z vidika preglednosti, vzajemnega zaupanja in spoštovanja. Eh, tekom tega zaslišanja je postalo jasno, da se vidim kot pragmatičen eh, evropski, evropski politik, sem nekdo, ki rad stvari naredi in ne o njih govori o tem znam manj dobro govoriti kot delati. E, e, Delal sem tudi z drugimi, bodi si svojimi eh, kolegi, eh, ko sem bil eh, funkcionar in z najrazličnejšimi ljudmi. In eh, tega sem navajen. Na isti način eh, bi si želel sodelovati tudi z vami. Naj sklenem, vsi imamo pred seboj velike odgovornosti. Gre za ključen trenutek v zgodovini naše celine. Evropski državljani si želijo sprememb na bolje okolje in skupaj na tem področju lahko vsi igramo vlogo v tem procesu. Veselim se in upam, da bom dobil to priložnost, da z vami sodelujem, da skupaj uh, uh, uresničimo Eh, to odgovornost in da zagotovimo, da bo sektor finančnih storitev, ki bo ustrezno urejen v interesu vseh, kajti to je pravzaprav tisto, kar je najpomembnejše in nam omogoča, da se odzovemo na eh, največji izziv, namreč da pomagamo državljanom, eh, da lahko eh, dobro eh, živijo in eh, mislim, da je to največji izziv. Gospod predsednik, najlepša hvala. You, hvala, gospod kandidat za komisarja. Sledi sestanek koordinatorjev za zaprtimi vrati od 5.30 eh, do 19. oziroma od 17.30 do 19. In eh, pozdravljam Sharon. Eh, zahvaljujem se še enkrat Jonathanu Hillu in vsem vam in s tem zaključujem sestanek oziroma zaslišanje.